Ferberja o uporabi direktive o poštnih storitvah. Gospod Ferber, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod predsednik, gospod komisar, kolegice in kolegi, poštne, pošte v Evropi zelo prispevajo k vzdržnosti Evropske unije in ko sem pred leti se pogajal o direktivi o poštnih storitvah, je bila velika želja, da to ozemljsko celovitost in gospodarsko celovitost tudi dosežemo. Takrat smo imeli poštne storitve, ki so se razvijale v pozitivno smer, imeli smo čezmejno konkurenco, e, znotraj držav članic smo imeli nove izvajalce, nove ponudnike na trgu. Ponudba se je razširila, vse se je obračalo v dobro smer. Z digitalizacijo in komunikacijo v 21. stoletju so se zadeve tudi korenito spremenile. Tega ne smemo pozabiti. Ugotavljamo pa tudi, da so poštne storitve, ki so bile pred desetimi leti še zelo aktivne na evropskem trgu, so se vrnile v svoje države. Tega pravzaprav nismo želeli, želeli smo več konkurence na evropski ravni. Naj vam podam še citat Wilteja. Pošta je to lažilka življenja, kaj ti odsotne spremeni v prisotne. No, boljše reklame, kot jo je dal Voltaire, se tudi ne bi mogel spomniti. Že od 90-ih let, torej ugotavljam, da to, kar smo se dogovorili že v 90-ih letih, spomnim bi se na Briana Simpsona, ki je bil prvi poročevalec o direktivi o poštnih storitvah leta 97. No, da smo, tak, da smo takrat um, opredelili univerzalne storitev, uh, Kajti zelo pomembno je bilo za nas, da poštne storitve niso na voljo le v gosto naseljenih področjih, ampak tudi v oddalj, bolj oddaljenih regijah, na otokih, v hribih, v bolj oddaljenih državah, članicah. In da je tudi tam na, so na voljo kakovostne storitve. Deset let kasneje ugotavljamo, da v vseh državah članicah tega še ne zagotavljajo. Jaz bi sem presenečen, ko sem ugotovil, da imamo državo članico ki za 25 odstotkov ljudi, in to je velika država članica, eh, opredeljuje, da dnevna dostava ni potrebna. Mislim, da je v našem interesu, da univerzalno storitev dejansko iz, eh, uresničimo. Zato pa je treba zagotoviti, da imajo ponudniki univerzalne storitve, eh, imajo tudi ustrezne okvirne pogoje, te jih imajo zaradi oprostitve DDV-ja vsi, ki imajo to dožnost do univerzalne storitve, imajo instrument, ki ga konkurenti nimajo in zato je v interesu, eh, da tisti, ki nimajo tega privilega, ja, oziroma tisti, ki imajo ta privilegij v zvezi z DDV-jem, se pravi, da ni DDV-ja na znamk, uh, na znamke, da tisti tudi zagotavljajo univerzalne storitve ali še malo več. Gre nam tudi za to, da se ustvari enaka pravila za vse v celi Evropske unije, za eh, nišne ponudnike, za čezmejne ponud, storitve in za poštne storitve. Želimo, da nadzorni organi zagotovijo, Eh, oziroma skrbijo za to, da se to tudi izvaja in želimo izvesti pritisk na nacionalne organe za to, da se bodo v vseh državah članicah uporabile zadožitve evropskih direktive. Zahvaljujem se poročevalkam in poročevalcem v senci za zelo konstruktivno sodelovanje. Bilo je malce težko, kajti iz ekipe, ki se je pogajala leta 2007, sem ostala še jaz ampak dobro smo to rešili in eh, veselim se razprave in upam, da bomo jutri lahko dali jasen signal za močno univerzalno storitve za naše državljanke in državljane. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar Dombrovskis. Gospod predsedujoči, poslanke in poslanci, zahvaljujem se za vaše poročilo na lastno pobudo, posebej poročevalko, poročevalce gospodu Ferberju in pa tudi poročevalcem v senci. Poštne storitve so pomemben sektor našega gospodarska. 2014 je bilo dostavljenih več kot 500 milijonov pošiljk in 6 eh, milijard eh, poštnih pošiljk. V istem času se je Število poslanih pošiljk eh, je upadlo za skoraj 4 odstotke, v nekaterih državah članicah bistveno več. Na Danskem je padlo za 14 odstotkov in v Italiji za več kot 9 odstotkov. Na drugi strani pa je število, pa število paketov raste. Izboljšanje čezmejne e-trgovine je eden od stebrov strategije za notranji trg in trg. Veseli me, da se poročevalec strinja, da potrebujemo boljši čezmejno dostavo paketov. Vrnil se bom k paketom, najprej pa bi rekel nekaj o direktivi o poštnih storitvah. Kot veste, smo sprejeli naše poročilo o tej direktivi konec lanskega leta. Ugotovili smo, da je potrebno spremljanje in analiza trga in da vsako leto objavljamo statistike. V, na spletni strani komisije smo junija objavili to poročilo. Hkrati pa imamo tudi skupino strokovnjakov za poštno statistiko, ki se tudi ukvarjajo z avtomatskim zbiranjem podatkov za to, da se odpravijo uh, bremena in da se zagotavljajo bolj aktualne informacije. Torej, pri poštnih storitvah gre za. Um, Dostavo poštnih pošiljk in paketov pet dni na teden, razen v uh, izrednih primerah. Vendar pa je poštnih pošiljk vedno manj, zato ker je bolj priljubljena elektronska izmenjava in zato je tudi cena za te pošiljke eh, dražja. Lani je cena zrasla za 7,5 odstotkov za pošiljanje pošiljk, poštnih pošiljk. In Zato smo tudi objavili smernice, kako naj se uporablja ta direktiva o poštnih spolitvah, zato da se bodo tudi ohranile storitve. No, nekatere uh, družbe tudi so sedaj vključile pošiljanje, naprimer, uh, eh, uh, eh, časopisov in revij tudi v univerzalno storitev. Zelo pomembne so te univerzalne storitve, ampak komenzacija mora biti omejena na najnujnejše in ne sme skrivljati konkurence. Za pomoč pri kalkulacijah smo tudi um, objavili uh, smernice za te kalkulacije, zato da lahko zagotavljamo skladnost z direktivo. Pomembna je neodvisna uloga regulatorjev v skladu z direktivo o poštnih storitvah. Leta 2010 smo ustanovili um, skupino regulatorjev za izmenjavo najboljših praks evropskih regulatorjev cenimo delo skupine pri izvajanju direktive in pri eh, v zvezi s čezmejno dostavo paketov. Skupina ima tudi pomembno ulogo pri izvajanju eh, same direktive oziroma pri tudi pravilih o paketih. Naslednji korak je bil tudi sprejet maja za, za pospeševanje eh, Um, e-trgovine, čezmejne e-trgovine. Dopolnjuje naše smernice iz leta 2010, kot so tudi program za ponudnike univerzalnih storitev, zato da so te storitve interoperabilne uh, in to je bilo tudi delno sofinancirano iz programa COSME. Regulatori naj bi prejeli informacije o vseh podjetjih, ki dostavljajo pakete v državah članicah. Tako bo lažje tudi spremljati in odkriti težave na trgih. Hkrati pa bo cenovna politika bolj transparentna eh, in tudi cene bodo bolj dostopne. Hkrati bo omogočilo tudi dostop tretjih. in zagotovilo čezmejno mrežo eh, dostav. Potrošniki bodo lahko imeli tako na voljo več storitev in tudi cenejše storitve v čezmejnem prometu. Hkrati pa bodo ponudniki lahko pridobili nove stranke. Podjetja, ki dostavljajo pakete, bodo tudi profitirale zaradi naraščajočega števila paketov. S tem se lahko ohranijo delovna mesta, predvsem v bolj oddaljenih eh, območjih. Ko sem ravno omenil eh, zaposlovanje, je to tudi velika eh, pomembna točka pri parlamentu. Direktiva o poštnih storitvah omogoča tudi, da se pregledajo socialni pogoji. To pomeni, da lahko poštni regulatorji in državni, eh, države članice uvajo minimalne standardne. Hvala lepa, veselim se vašega mnenja in produktivne debate. Hvala lepa, gospod komisar, gospod Bah. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se kolegu Markusu Ferberju za to poročilo. Tri točke so mi pomembne. Prvič, kolega Ferber je to že omenil, uni, ohraniti univerzalno storitve v trenutni obliki, drugič vloga nacionalnih regulatorjev je to vlogo treba okrepiti in tretjič vpliv na zaposlene je nekaj, česar ne smemo izgubiti spred oči. Ta sektor se spreminja, kar seveda vpliva na zaposlene. Klasični ponudniki so uspeli prešolati svoje delavce, to so dobro uspeli. Žal pa so tukaj tudi nove oblike pogodb o zaposlitvi, R delovni pogoji so različni in veliko je prekarnih pogodb, pogodb s krajšanjem delovnim časom in pa Eh, delo preko zaposlitvenih agencij. Treba je zagotoviti, da bodo delavci še naprej imeli ustrezne pogoje, dobre zavarovanja, poskrbljeno mora biti za varnost pri delu, pri delu in tudi pošteni delovni časi. Spostavil bi rad tudi dobro sodelovanje z socialnimi partnerji in da rastoča konkurenca ne bo šla na račun delavcev. Hvala. Gracias, Hvala, gospa Anderson. Hvala, gospod predsedujoči. Želim pozdraviti to poročilo z, v imenu socialistov in demokratov. Hvala fer, gospodu Ferbarju in drugim kolegom, ki so pripravili to poročilo. Rezultat je dober. V zadnjih letih eh, je prišlo do sprememb poštnih storitev v EU. Um, paketne pošiljke, število poš, paketnih pošiljk se je bistveno povečalo in sedaj ocenjujemo ta razvoj in opredeljujemo prioritete za prihodne storite v Evropi. Moramo na začetku reči, da um, revizija eh, direktive kaže, da um, moramo zagotoviti državljanom to, da imajo redno dostavo pošiljk in zasebniki tega ne zagotavljajo vedno. Zato moramo zagotoviti dolgoročno trajnost poštnih storitev in da zagotovimo tudi minimalne standarde dostave in drža. Seveda potrebujemo tudi prilagodljivost v zakonih, tako da se upoštevajo geografske posebnosti. Zato pozivam, da podprete to poročilo. To poročilo kaže, da, konkurin, da se mora konkurenca um, razvijati tako, da bo izboljšala položaj državljanov, ne pa da to. Um, vodi do zmanjševanja takih storitev in da nekateri izbirajo samo to, kar eh, je za nje. Prednost eh, liberalizacija poštnega sektorja je vodila tudi do um, sprememb pri delovnih pogojih in plačah, ampak um, EU in države članice morajo za sodelovati za um, zagotovitev temeljnih pravic delavcev na tem področju. E, kaj, kar z, vemo, da elektronsko poslovanje postaja vedno bolj pomembno in to je omenjeno. To je nasplošno dobro poročilo, zato pozivam vse, da jutri glasujete za to poročilo. Hvala, gospod Van de Kamp. Gospod predsedujoči, najlepša hvala tudi eh, jaz želim se zahvaliti poročevalcu gospodu Ferbarju in drugim iz odbora za promit. Gospodu Dombrovskemu pa se želim komisarju za notranji, vi pravzaprav tu zastopate komisarja za notranji trg in moram reči, da ste nastopili zelo profesionalno. Seveda je malo čudno, da v digitalnem svetu še vedno govorimo o klasičnih poštnih storitvah, vendar v zadnjih mesecih sem se naučil, da klasične poštne storitve in univerzalne storitve poštne storitve, da je to pomembno za mnogo ljudi v Evropi in ne gre samo za starejše ljudi in ne gre samo za ljudi v odročnih območjih, temveč vsi um, um, um, naročajo uh, stvari, ki jih potem dobijo po pošti. Uh, in um, v direktivi je, se obravnavajo tudi paketne pošti, pošiljke in z elektronskim poslova, poslovanjem se je obseg um, paketnih pošiljk seveda povečal. Želim pa postaviti tudi vprašanje, ali nam lahko poveste, eh, koliko eh, poročil o izvajanju te direktive je parlament že oddal. Vedno spet smo, se, smo soočeni z. Um, poročili na, na lastno pobudo, vendar na začetku tega sklica smo se dogovorili, da naj bi se Evropski parlament osredotočil na izvajanje, na uresničevanje dogovorjenih eh, zakonodajnih aktov. Um, imeli smo poročilo Jeržija Buzeka, ampak mislim, da se ni zgodilo kaj dosti mogoče. Um, nam lahko to še enkrat poveste. Hvala. Hvala. Gospa Lesendar, hvala. Gospod predsedujoči, eh, gospod eh, Ferber, eh, podpiramo to poročilo. To poročilo je zelo uravnoteženo. In Eh, komisija pa je predložila uredbo, s katero se ne strinjamo v celoti. Čestitam vam za to poročilo, vendar to poročilo že beremo v luči uredbe, ki je bila sedaj predložena. Gospoda komisarja pa sem hotel, hotela vprašati, ali ve, da Eh, se niso držali rokov za posvetovanje s sektorjem in da parlament ni bil vključen v to. Verjetno je obstajal nek razlog za to, ampak ta razlog gotovo ni utemeljen. S tem ste ne strinjamo. Um, torej, če se poštne poštilke, paketne pošiljke in gostovanje enači, telekomunikacija nima nič skupnega z poštnimi storitvami in s paketnimi pošiljkami. Na drugi um, po drugi strani pa želim povedati tudi, da pri nekaterih eh, temah eh, bo prišlo do spora z vami. Hvala, gospod Farber, za to poročilo, hvala za to zelo uravnoteženo poročilo, hvala tudi za to, da ste sprejeli vse predloge spremen, ki smo jih uložili eh, in sicer, da želimo ščititi samo univerzalne poštne storitve in tudi delovna mesta eh, v zvezi s tem. Gospa Foster, prosim. Like... Hvala lepa, dragi kolegi, hvala Markusu Ferberju za. Eh, to, da se je tako posvetil delu na tej direktivi. Na začetku sem bila navdušena, ko je že bilo videti, da smo prišli do zaključka po tako dolgem času, pa še nismo povsem tam. Za nas v Združenem kraljestvu ima to vse velik pomen. Pošta sega do Henrika VIII., prvega breksitirja. Karel I. je tlakoval pot za prve poštne storitve po celem Združenem kraljestvu in uh, 1883 so pri nas začeli delovati prvi poštari. E, šest dni na teden je zagotovljenih zdaj in to kaže, da smo že dosegli zahteve, ki se predstavljajo danes. To vključuje tudi socialno razsežnost in verjetno bomo jutri potrebovali jutri verjetno ne bomo podprli poročevalca. Ne sicer zato, ker ne, ker ne podpiramo dobrih delovnih pogojev. Gre za sklic v odstavku 48 na morebitno namestitev tahografov. Uh, Po 2014, 2014 smo že imeli dolgo bitko o tem, da bi se to izključilo, zdaj pa se to ponovno vključuje. Gospod uh, predsedujoči živimo v svetu, ko kupujemo veliko proizvodov na spletu in pričakujemo dostavo hitro. Pravice podjetnikov v tem oziru so zelo dobrodošle, ampak žal vašega poročila ne morem potrebiti, gospod Ferber, če 48. odstavka ne črtate. Upam, da ga boste pred glasovanjem jutri. Hvala. Hvala lepa. Gospod Telička. Chairman, uh, uh, Gospod predsedujoči, podpredsednik, kolegi. Poštne storitve so v glavnem vprašanje komunikacij. Mislim, da se v zadnjih 20 letih ni spremenilo nič kaj dosti drugega kot način komunik kot telekomunikacije. Gledal sem, koliko razglednic je bilo poslanih lani in koliko fotografij pred, pred, prek WhatsApp. To se je spremenilo drastično. Tudi če si ogledamo leto 2008 recimo in delo na tem dosjeju, je že zdavnaj čas, da bi se to sprejelo. Kolega Ferber je poskušal preučiti ne le to, kaj se dogaja danes, temveč tudi to, kar se bo dogajalo jutri. In to je prava pot naprej, po mojem. Treba je. Eh, ugoditi zahtevam potrošnikov in treba je biti v koraku s časom. Zame je pravi način ta, da imamo ustrezno regulativno okolje, v katerem bomo imeli visoko kakovostne univerzalne storitve z ustrezno ravnjo prožnosti, ki bodo neodvisne, povdarjam, neodvisne nacionalne organe, ki bodo ustrezno spremljali situacijo na trgu, da bomo imeli pravično okolje tako za podjetja, ki so že dolgo na trgu, kot tudi za nove prišleke, podjetja z univerzalnimi storitvami, pa tudi MSP-je. In da se ustrezno zavedamo vsega tega, da se zavedamo priložnosti tudi čez mejo. To je prava pot naprej, ne pa protekcionizem in to na področju, uh, kjer se to pogosto dogaja v državah članicah. To za me ni konec, to je šele začetek. Zdaj čakamo na naslednji predlog, o čemer je že spregovoril podpredsednik. Gre torej za um, storitve poštne dostave. Upam, da se bomo držali načel, ki ste jih omenili v poročilu in hvala gospodu Feberu za sodelovanje. Eh, eh, hvala, gospod Telička. Señorías, como... Hvala predsedujoča. Gospe in gospodje, komisija je vložila velike napore v liberalizacijo poštnih storitev in tako kot v številnih drugih sektorjih so argumenti v podporo tej strategiji, predvsem um, povečanje fleksibilnosti in dostopnosti v celotni uniji, uh, pospešitev dinamike in ustvarjanje delovnih mest in tako naprej. Seveda ni presenetljivo, tako kot tudi v drugih sektorjih, da ti cilji niso bili doseženi ravno nasprotno. Tiste države, ki so najbolj intenzivno uresničevale to direktivo, so dosegle prav nasprotne rezultate. Po eni strani imamo direktivo o storitvah, ki je pripeljala do zmanjšanja zmanjšanja eh, kakovosti storitev in eh, povzročila zelo veliko število pritožb proti novim operaterjem. Po drugi strani eh, kršenje značilnosti javnega poštnega sistema, ki mora biti dostopen in čim bolj razširjen. Zdaj novi operaterji, ki iščejo dobiček na poštnem trgu, to počno na rovaš malih uporabnikov in največje izgube so zabeležene ravno ravno v najbolj odmaknjenih in eh, podeželskih območjih. Če si pogledamo, kako se te storitve izjavajo v, v, izvajajo v različnih geografskih območjih. Poleg tega se je znižala na tem področju povprečna plača ter poslabšali so se delovni pogoji. V naši skupini se zato sprašujemo, kdaj bo prišel trenutek, ko bodo evropske institucije razumele, da dejstva kažejo, da liberalizacija gotovo ni rešitev za vse in sploh ne za vse storitve. In zato potrebujemo kakovostne poštne storitve in kakovostne zaposlitve na tem področju. Hvala lepa, gospa Evans. Minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala poročevalcu, gospodu Ferberju, za poročilo. In hvala tudi, da ste upoštevali predloge sprememb naše skupine. Zeleni, Naša skupina bomo podprli poročilo jutri. Kot so povedali drugi kolegi, je ključno, da obdržimo obveznosti univerzalnih storitev, da se to deli in pobira vsaj petkrat na teden. Prav tako je treba zagotoviti dovolj prožnosti, prilagodljivosti države članice, da izpolnijo svoje domače potrebe, da bodo storitve trajnostne. Pošta je ena iz najbolj cenjenih javnih storitev, razvijala se je, spreminjala, kar pogosto v zadnjih nekaj letih ko se je vse skupaj bolj digitaliziralo. Iz svojega volilnega okrožja v Walesu vem, kako pomembno je zagotoviti, da ne prihaja do diskriminacije proti ljudem, ki živijo na podeželju ali v gorskih regijah v primerjavi z ljudmi, ki so v mestih. Treba je zagotoviti enake storitve za vse. Poročilo povdarja pomen ustreznih delovnih pogojev in plač za vse poštne delavce, za več preverjanj glede časa počitka za voznike, za varnost v cestnem prometu. Prav tako se upoštevajo potreš, potrošniki, pa tudi čezmejne storitve hkrati se poudarja cenovna dostopnost in dosegljivost za vse. To mora biti osnovno načelo vseh naših storitev. Hvala. Hvala lepa. Hvala tudi, da ste se držali predpisanega časa. Gospod Deli, izvolite. Minuta in pol. Hvala lepa. Najprej čestitke. Gospodu Ferberju njegovo delo je namreč zares dobro, dobro utemeljeno. Prav tako je bil zares pripravljen na sodelovanje in na razmislek o naših predlogih sprememb. Zdaj pa ne se dotaknem še vsebine. Res je, e-trgovina je vse pogostejša in nobene storitve ne bodo uspešne, če ne, bo imel, če ne bomo imeli klasičnih poštnih storitev, niti spletno nakupovanje ne. Zato je zelo pomembno zagotoviti poštne storitve tudi v oddaljenih območjih in težje dosegljivih območjih. Prav tako pa moramo ohraniti tudi prožnost. Prav zato sem zelo vesel, da ta dokument upošteva lokalne specifike, pa tudi dolgoročno trajnost in vzdržnost. To je prav tako zelo pomembno za države članice. Ko gre za domače storitve in čezmejne storitve, je to tudi zelo pomembno področje. Moramo zagotoviti transparentne cene in cenovno dostopnost za vse. Še vedno se pojavljajo težave z visokimi cenami na nekaterih področjih storitev. Prav tako je treba razmisliti o uporabi novih tehnologij. Ena možnost je uporaba dronov, torej brezpilotnih zrakoplovov, za določene regije. Če bodo predpisi učinkoviti in se bodo ustrezno upoštevali, bi to lahko bil zelo učinkovit način dostave. Hvala. Lepa, gospod Demonte, izvolite minuto. Hvala, predsedujoča pravica do prijemanja in pošiljanja Sporočil je eden pomembnih stebrov v Evropski uniji. To pomeni tudi univerzalno dostopne poštne storitve, pa tudi njihovo eh, pogostnost eh, ter pogostnost eh, pobiranja pošiljk. V najbolj oddaljenih regijah je to lahko problematično, zato jim moramo posvetiti posebno pozornost. Pomembno je zagotoviti dobre storitve na teh področjih zaradi zagotavljanja socialne kohezije. V posebnih okoliščinah je treba zagotoviti primerno prožnost, zato da lahko zagotovimo izvajanje storitev ob upoštevanju razvoja trga in novih zahtev eh, na trgu in eh, pri ljudeh. Vsekakor so poštne storitve storitve univerzalnega značaja, ki so v visokem javnem interesu. Zato morajo tudi eh, nove storitve in digitalna tehnologija to upoštevati in v novem kontekstu eh, ponujati ravno tako dobre storitve prijemanja in pošiljanja sporočil. Gospod Zlotovski, ena minuta. Hvala. Trg poštnih storitev je bil priča številnim spremembam. Nekaterih osnovnih storitev morda sploh ne potrebujemo več. Ampak to ne pomeni, da se poštnih storitev ne bi zdaj smelo več vzdrževati na dolgi rok. Razpravljati pa je treba o tem, kako, kakšne bodo te storitve. Nekateri operateri morda ne bodo mogli trgovati na tem trgu, ker bodo morali nositi določene dodatne stroške. Razvoj enotnega digitalnega trga pomeni, da potrebujemo določene predpise za dostavo paketov, s katerimi se bodo lahko znižali stroški, da bodo lahko novi operateri tudi dostopali na trg. V tem oziru je torej pomembno zagotoviti nemoten dostop do informacij o cenah storitev in o možnosti tega, da se paket dostavi. Gospa Kilonen, izvolite. Brlehanen. Hvala lepa. Hvala poročevalcu. Strinjam se s stališčem, da je treba zagotavljati poštne storitve našim državljanom kot univerzalno storitev. Treba je uskladiti definicijo univerzalnih storitev. Zato je treba vse skupaj oceniti na podlagi evropskih minimalnih standardov. O tem vprašanju se razpravlja tudi na finskem in menim, da nizka gostota prebivalstva ne sme biti razlog, da se od, da, da ne zagotovimo to vrstnih storitev. Poštne storitve morajo biti cenovno dostopne in zanesljive. To je zelo pomembno za podjetja po vsej Evropi. Moramo iskati rešitve, ne pa se osredotočati na težave. Poštne storitve niso breme, niso strošek, so ključnega pomena za delovanje družbe. Poštni delavci so tudi pomembna hrbtenica naše družbe, zato jih je treba ceniti. Hvala. Hvala lepa, gospod Dorf, ima minuta in pol. Hvala, gospa predsedojoča. Mm, prisrčno bi se zahvalil poročevalcu za poročilo, ki povdarja pomen univerzalnih storitev. Poštne storitve so del življenske kakovosti, ne le v mestih, kjer živi večina prebavcev, temveč tudi v vseh in bolj odaljenih območjih, kjer živi manj ljudi. Izjeme, ki so že danes predvidene, so zaskrbljujoče. Države članice, recimo Italija, je podala predpis, da 20 odstotkov prebivalstva eh, je lahko izuzetega iz zagotavljanja univerzalnih storitev. To pomeni, da v moji regiji 160 skupnosti le peščici skupnosti še omogočimo dostop do univerzalnih storitev, vse druge so izuzete in lahko le upajo na dostavo pošte. Ko pride en dan pozneje račun za telefon, to ni težava. Če pa dobite časopis od včeraj, to ni več tako prijetno. Zato mislim, da bi že morali biti zelo skrbni, ko gre za zagotavljanje univerzalnih storitev. In treba bi bilo zagotoviti, da se pri poštnih storitvah to upošteva, kajti to je javna storitev, namreč dostava pošte in takšna bi morala ostati ter biti dostopna vsem. Hvala. Hvala. Gospod Liberacki, minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naj se navežem na to, kar so povedali že drugi. Pošta je javna storitev, tako je. Če ni dostopa do poštnih storitev za določeno skupino ljudi, so ti izključeni. In temu bi se želeli izogniti. To, kar želimo zagotoviti, je dostop geografski, ekonomski in finančni do poštnih storitev. Zato je treba upoštevati, da določeni fiksni stroški pač morajo obstajati. Samodejno gre to z roko v roki, tudi zahtevami o kakovosti. Ne bi nas smelo biti strah divje konkurence. Na polskem smo bili priča cenejšim rešitvam polska sodišča so informacije prenašala prek pekov in eh, drugih ljudi in rezultati so bili grozni, ker so želeli le vrčevati nekoliko denarja. Želel sem povedati, da je treba zgoditi dobre delovne pogoje za zaposlene, tako da se glede tega strinjam z drugimi. Hvala lepa. Gospa Grling, minuta, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča sama mm, sem predstavnica ruralne regije. Pri nas obstaja hudo pomankanje in huda izolacija in pol milijona prebivalcev se kvalificira za maksimalno podporo v okviru Evropske unije. Zato je treba razmisliti o manj um, obljudenih in bolj oddaljenih regijah. Poštne storitve so tam ključnega pomena. Leta 2011 smo v Združenem kraljestvu sprejeli zakon o zaščiti poštnih storitev. Vesela sem, da to poročilo na lastno pobudo pride blizu našemu zakonu, da bi se to harmoniziralo po preostanku Evropske unije. Ampak treba razmisliti tudi o izzivih teh obveznosti. Opra Tisti, ki izvajo poštne storitve, se morajo biti zmožni prilagoditi na hitre spremembe in uh, hitro spreminjanje popraševanja. Ne potrebujejo dodatnih bremen, ki bi jim jih nalagala regulativa. Zato je treba zaščititi storitve. Recimo za mojo regijo v Cornwallu zavrnimo te obveznosti, ki bi zahtevale uporabo tahografov, bolj strogih uh, predpisov na določenih področjih in tako naprej. Hvala lepa. Gospe Roze tu ni v dvorani, zato bomo nadaljevali, morda se nam bo ponovno pridružila posneje. Gospa Steinruck je zdaj na vrsti minuta. Gre za več kot le za konkurenco, gre za zadovoljne stranke in za to, da bomo dobro ukrepali, da bomo imeli zadovoljne stranke. Zato pa potrebujemo tudi zaposlene, ki bodo imeli dobre pogoje. Kot poročevalec je v odboru priporočilu dosegal široko podporo. In zato sem vesela, da je bila socialna razsežnost vključena v poročilo. Pogosto se nam reč pokaže, da se konkurenca dosega na plečih eh, zaposlenih potrebujemo dobre delovne pogoje, saj pravkar opažamo, da številni samozaposleni eh, izkušajo slabe delovne pogoje na teh področjih, se soočajo z ogromnimi težavami in mi bi morali poskrbeti za dobro sodelovanje s socialnimi partnerji in doseči dobre standarde za prihodnost. Hvala pani predsedajúca vďaka elektronickej komunikácii počet odoslaných správ klesol o one hundred and forty število poštnih pošiljk je vse manjše ampak še vedno se vsako leto pošlje dvesto tisoč pisem in pošta ne izgublja na pomenu zaradi elektronske trgovine in širjenja e-trgovine. Te storitve mora biti še vedno na voljo vsem. Še vedno pa so cene pri nas visoko nad povprečjem v EU. Recimo, uh, cena poštne pošiljke je pri nas višja kot v Nemčiji, na švedskem in tako naprej. Zato se cene pri nas na slovaškem ne bi več smele višati. Uh, Zato bi pozvala vse akterje, da zagotovijo okolje brez ovir. Najlepša hvala, sedaj pa nadaljujemo z postopkom pritegnitve pozornosti predsedujočega. Gospoda Marijasa prej nisem opazila, ampak mislim, da eh, je pravkar prispel in to v zadnjem trenutku. Izvolite besedo. κυρία πρόεδρε οι ταχυδρομικές υπηρεσίες προσφέρουν ένα. Hvala lepa. Poštne storitve so bistvenega pomena v razvitem gospodarstvu. To je inovativni sektor, ki se razvija in v državah članicah je to pogosto javna storitev, kar kaže, da so lahko tudi javne storitve konkurenčne, tudi v okolju, v katerem imamo stroge finančne in vrčevalne ukrepe. To je, so zelo pomembne storitve za naše državljane, zato potrebujemo minimalne model, konvergenčne modele med različnimi storitvami. Vsekakor pa To ni zadosten razlog, da bi nacionalne operaterje e, spodkopali. Kakovost storitev morajo ocenjevati sami uporabniki in e, lahko se tudi vzpostavi Evropska mreža poštnih storitev, ampak kakovostne poštne storitve to pomeni, da se ohranjajo in spoštujejo uh, točni roki za dostavo in to je mogoče zagotoviti. Kutan, uh, Najlepša hvala. Prišli smo do konca razprave. Gospe Tun ni nazaj, tako da dajem besedo gospodu Dombrovskisu v imenu komisije. Izvolite. Uh, chair, uh, spoštovana predsedujoča, spoštovani poslanci. Z zanimanjem sem prisluhnil, eh, prisluhnil vašim mnenjem in mislim, da to kaže na to, kako pomembno je, da imamo še naprej učinkovite in cenovno sprejemljive poštne storitve pa vsej Evropski uniji. Že na začetku sem povedal, da se poštno tržišče hitro spreminja po Evropski uniji in zagotovim vam lahko, da eh, zelo pozorno spremljamo ta razvoj. Zadovoljen sem s tem, da se parlament nasplošno strinja s tem, da potrebujemo fleksibilnost eh, na tem področju, seveda v skladu za pravili v direktivi za poštne storitve. Strinjam se tudi, da potrebujemo boljše in cenovno bolj sprejemljive poštne storitve v čezmenem sektorju. Omenili ste tudi argumente eh, glede tega vprašanja in na to bi se rad odzval. Komisija je prisluhnila stališčem Evropskega parlamenta eh, po objavi Evropskega, eh, svežnja Evropske komisije o pošiljanju paketov. To je bil svežen ukrepov na področju enotne, enotnega digitalnega trga, zato da bi izboljšali elektronsko trgovanje. Tukaj pa ne smemo postaviti usporednic eh, z omejitvijo gostovanja v tujini pri elektronskih storitvah. Res pa je, da se obe eh, storitvi uporabljata v elektronskem trgovanju. Še enkrat naj povem, da že razpravljamo o tej uredbi z svetom in veselim se tudi sodelovanja z Evropskim parlamentom na tem področju. Najlepša hvala za pozornost. Köszönöm szépen, és most az előadónak. Najlepsze hálám. Sedaj pa dajem besedo še poročevalcu. Gospod Ferber, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča, gospod komisar, spoštovani kolegi in kolegice. Za začetek najlepša hvala vsem, ki so se udeležili te razprave. To je še enkrat pokazalo, da je smiselno obravnavati temo poštnih storitev. Veljavna direktiva bi morala biti prenešena v zakonodajo do leta 2013 v vseh državah članicah. Komisija je poročala o izvajanju te direktive in mi smo pripravili uh, stališče do tega poročila. Žal mi je, da so britanski kolegi, eh, predvsem konzervativni kolegi, ki želijo izstopiti iz Evropske komisije, tudi proti tej direktivi. Želel bi si, da bi jo podprli. Poleg tega bi rad kolege eh, iz eh, skupine GUE opozoril tudi na to, da je očitno, da se naša mnenja razhajamo. Moja politična skupina ne bo mogla podpreti vaših eh, predlogov sprememb in videli bomo, kako se bo razvilo glasovanje. V moji regiji že imamo ustaljenega drugega ponudnika poštnih storitev, ki dobro deluje tudi v ruralnih in gorskih območjih in to brez problemov. Torej, če pripravimo dobre okvirne pogoje, lahko to zelo dobro deluje. Slišali pa smo, da to sicer v določenih regijah ne deluje dobro in prav zato vas eh, v poročilu prosimo komisijo, da nacionalni regulatorni organi preverjajo, kako se izvaja in prenaša evropska zakonodaja v posameznih državah članicah. Pa še za konec, ugotovili smo, da so evropski eh, ponudniki poštnih storitev poskušali tukaj posegati, kar se tiče ukrepov čezmejnih poštnih storitev. Če pošljem pismo eh, znotraj mojega volilnega okrožja ali pa v Bruselj, no včasih je to stalo enako, danes pa ne več. In kaj to pomeni? Tradicionalni ponudniki poštnih storitev bi lahko naredili nekaj za to, da bi se Evropska unija bolj približala, da bi bili bolj enotni. Tukaj je še veliko dela. Hvala. Najlepša hvala. Tako sedaj pa je razprava zaključena. Jutri bo potekalo glasovanje o tem vprašanju.